Liebe Kolleginnen und Drage kolegice in kolegi, morali bi začeti. Zastavili smo si zelo ambiciozne roke za glasovanje. Kolegica Tom je na poti, o njenem poročilu bi morali najprej glasovati, ampak bomo počakali. Začnimo z prvo točko dnevnega reda, sprejetje dnevnega reda, ali ga lahko sprejmete v obliki, v kateri ste ga dobili, ali želite kaj dopolniti, spremeniti. Ne. Dobro, potem smo sprejeli dnevni red. Naslednja točka sprejetje zapisnikov sesej. 10. oktobra 2018 to imate v svoji dokumentaciji, ima kdo kakšne pripombe? Ne. Dobro, potem predlagam, da zapisnik eh, tak, kot ste ga dobili, Če ga ne boste do konca te seje spremenili, sprejmemo kot je. Potem tretja točka eh, sporočila predsedajoče. Danes lahko poslušate in govorite francosko, nemško, italijansko, angliško, grško, špansko, portugalsko, češko, estonsko, mačarsko, polsko, slovensko, bolgarsko in romunsko. In naj vas spomnim, da se seveda seja prenaša po spletu. Pojdimo torej na glasovanje. Glasovali bomo o dveh stališčih in, oziroma mnenjih in dveh poročilih. Najprej poročilo na lastno pobudo izobraževanja v digitalni dobi, izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU. Jana Tom je poročevalka. Jana bi želela kaj reči. Hvala kolegice, kolegi, hvaležna sem vam za sodelovanje, zato ne bom zavlačevala. Prav, hvala. Potem lahko kar začnemo glasovati. Začnemo s kompromisom 8, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 82 za, proti, zdržani, sprejeto kompromis 11, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 85 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejet. 90 za, proti, zdržani, mislim, da je to sprejeto, ampak bomo morali preveriti glasujemo. Glasovanje je končalno. 13 proti 11 sprejeto. 92 za, proti, stržani. Morali boste, no še enkrat, za, proti, stržani vzdržani sprejeto. No, to je pa že boljše bilo videti. 93 za, proti, vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 137 za, proti, vzdržani zavrnjen. 139 za, proti, vzdržani sprejeto zdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. 138, 50, konec glasovanja, 16 za, 9 proti, sprejeto. 139 za. Ne, kompromis 13, sem se zmotila. Kompromis 13, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, sprejeto vzdržani, sprejeto 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto 113 za, proti, vzdržani, sprejeto 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za proti, zdržani, sprejet. 122 za, proti, zdržani, sprejet. 123 za, proti, zdržani, zavrnjen. 125 za, proti, zdržani, zavrnjen. 126 za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet 127 za, proti vzdržani zavrnjen 128 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejet. 133 za, proti vzdržani sprejet. Bomo preverili. Glasujemo o 133. Glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Zavrnjen s 13 proti 12 glasov. 135 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 26 za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet. 143 za, proti, zdržani, sprejet. 144 za, proti, zdržani, sprejet. 145 za, proti, zdržani, sprejet. Socialisti in demokrati ste bolj leni pri dvigovanju rok. kompromis 18 za, proti, zdržani je sprejet. Kompromis 19 za, proti, zdržani je sprejet. 155 za, proti, zdržani je sprejet. 156 za, proti, zdržani je sprejet. 157 za, proti, zdržani je sprejet sprejet. 158 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 20 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, zdržani, sprejet. 166 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani. Sprejet. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjen zdržani, sprejet 179 za, proti, zdržani, sprejet 181 za, proti, zdržani, sprejet 182 za, pro, no bomo pa preverili 181 predlog spremembe, glasujemo. Konec. 17 proti 8 za. 182 za, proti, vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, tudi to bo treba preveriti. Glasujemo o 183. predlogu spremembe. Konc glasovanja. 14 za, 8 proti, sprejeto. 5 <clears throat> za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjen, šest za, proti, zdržani, sprejet, sedem za, osem, oprostite, osem za, proti, zdržani, sprejet, kompromis je ena za, proti, zdržani, sprejet, dvanajst za, proti, zdržani, zavrnjen, trinajst za, proti, zdržani, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. 28 za, proti, zdržani, sprejet. 29 za, proti, zdržani, sprejet. 30 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, zdržani, za. 38 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen 43 za, zavrnjen. Kompromis štiri za, proti, zdržani sprejet, 53 za, proti, zdržani zavrnjen, kompromis pet za, proti, zdržani sprejet, 57 za, proti, zdržani zavrnjen, 58 za, proti, zdržani zavrnjen, To bomo pa preverili. 58. amandma, glasujmo. Konec glasovanja. 16 proti 11 sprejet. Kompromis 6 za, proti, zdržani sprejet. 62 za, proti, vzdržani sprejet. 63 za, proti, zdržani sprejet zavrnjen. 64 za, proti, zdržani, sprejet. 65 za, proti, zdržani, sprejet. 66 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 25 za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti, zdržani, zavrnjen. 70 za, proti, zdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjen. 69 za, proti vzdržani zavrnjen. 72 za, proti vzdržani sprejet. 74 za, ne, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet. 76 za, proti vzdržani sprejet. 76 za, proti vzdržani sprejet ena za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti, zdržani, sprejet. Dva za, proti, zdržani, sprejet. Tri za, proti, zdržani, sprejet. Štiri za, proti, zdržani, sprejet. Sprejet potem itre, ne, o tem ni treba glasovati, torej končno glasovanje, poimensko glasovanje o celotnem dokumentu s spremembami. Konec glasovanja, 26 za, nobeden proti in en zdržan glas. S tem smo soglasno sprejeli to poročilo. Jana, Hvala tebi in poročevalcem oziroma poročevalkam v senci za opravljeno delo. Potem naslednja točka. Das ist der Entwurf. Gre za Osnutek poročila o novi evropski agendi za kulturo, poročevalec je Jorgos Gramatikakis. Jorgos, bi želel še kaj reči? Hvala, predsednica. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil asistentki Kristini in tudi vsem kolegom, ki so izrazili zanimanje v obliki 180 predlogov sprememb. Mislim, da smo dosegli zelo dober končen rezultat. Prvič namreč utiramo kulturno pot v Evropi. Upam, da da bomo to ohranili tudi v prihodnosti. Hvala. Prekrasno, hvala. Potem takoj začnimo z glasovanjem. Najprej kompromis ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 44 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet 62 za, proti vzdržani, zavrnjen 63 in 64 za, proti vzdržani, sprejet, kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejet, kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejet, predlog spremembe 73 za, proti vzdržani, vzdržani spred, 74 za, proti, vzdržani spred, 75 za, proti, vzdržani spred, 78 za, proti, vzdržani spred, 76 za, proti, vzdržani spred, 79 za, proti, vzdržani spred, 77 za, proti, proti, vzdržani sprejet. 80 za, proti, vzdržani sprejet. 81 za, proti, vzdržani sprejet. 82 za, proti, vzdržani sprejet. 83 za, proti, vzdržani sprejet. 84 za, proti, vzdržani sprejet. 88 za, proti, vzdržani sprejet. 88 za, proti, zdržani spre, ne, zavrnjen, 85 za, proti, zdržani sprejet, 86 za, proti, zdržani sprejet, 87 za, proti, zdržani sprejet, 89 za, proti, zdržani zavrnjen, 90 za, 90 in 91 za, proti, zdržani sprejeto, 92 za, proti, zdržani sprejet, 94 za, ne, ne glasujemo, 93 za, proti, zdržani sprejet, 95 za, proti, zdržani sprejet, 97 za, proti, zdržani sprejet, vzdržani spred, 98 za, proti vzdržani spred, 99 za, proti vzdržani spred, kompromis 6 za, proti vzdržani spred, 108 za, proti vzdržani spred, 109 za, proti vzdržani spred kompromis 7 za, proti, stržani sprejet, 114 za, proti, stržani sprejet, 115 za, proti, stržani sprejet, 116 za, proti, stržani sprejet, kompromis 8 za, proti, stržani sprejet, 125 za, proti, stržani sprejet, proti, vzdržani, sprejet, 126 za, 126, še enkrat za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet, 139 za, proti, zdržani. To bomo morali preveriti. Glasujemo o 139. predlogu spremembe. Glasujemo. Konc glasovanja. Sprejest 16 za, 11 proti. Kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejet. 143 za, proti, zdržani, sprejet. 144 za, proti proti, zdržani, sprejet. 145 za, proti, zdržani, zavrnjen. 146 za, proti, zdržani, sprejet. 147 za, proti, zdržani, sprejet. 148 za, proti, zdržani, zavrnjen. 149 za, proti, zdržani, sprejet sprejet 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen 152 za, proti, vzdržani, sprejet 153 za, proti, vzdržani, zavrnjen 154 in 15 sto petinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. sto šestinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. sto sedeminpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis trinajst za, proti, vzdržani, sprejet. sto dvainšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet. sto triinšestdeset za proti zdržani zavrnjen. 164 za, proti zdržani zavrnjen. 165 za, proti zdržani zavrnjen. 166 za, proti zdržani sprejet. 167 za, proti zdržani zavrnjen. 168 za, proti, vzdržani, sprejet. 169 za, proti, vzdržani, sprejet. 170 za, proti, vzdržani, sprejet. 171 za, za, proti, vzdržani, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, sprejet. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržani. Sprejet. Kompromis 14 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 15 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 11 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 12 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 13 za. Proti. Zdržani zdržani, zavrnjen, 14 za, proti, zdržani, zavrnjen, 15 za, proti, zdržani, sprejet, kompromis 16 za, proti, zdržani, sprejet, kompromis 17 za, proti, zdržani, sprejet, kompromis 18 za, proti, zdržani, sprejet, kompromis 19 za, proti vzdržani spred, 34 za, proti vzdržani spred, 35 za, proti vzdržani spred, kompromis 20 za, proti vzdržani spred. Sedaj pa prejem spremembe 1 za, proti vzdržani spred sprejet, dva za, proti, stržani, sprejet, tri za, proti, stržani, sprejet, štiri za, proti, stržani, sprejet, pet za, proti, stržani, sprejeto. Okay, also an einer Stelle habe ich ein Na enem mestu sem se zmotila, predlog spremembe 85 na peti strani, o tem smo glasovali za, potem smo pa o 89 še enkrat, ampak 89 ne bi bilo treba glasovati, ker smo s 85 že vse opravili. Se opravičujem. Dobro, sedaj končno glasovanje. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 4 proti, 2 vzdržana glasova. Za veliko večino smo sprejeli to poročilo. Čestitke poročevalcu. Dan kommen wir jetzt zum nächsten Bericht. Das ist der Entwurf einer Stelle. Naslednje poročilo je osnutek mnenja o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Poročevalec je kolega Zagorakis. Kolega Zagorakis, bi želeli kaj reči? Oj, kjer je brodre, kaj so bara poli? Ne, gospa predsednica, najlepša hvala. Najlepša hvala vsem kolegom za sodelovanje. Čudovito. No, potem pa kar glasujemo. Prejel sem nebe 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. 7 za, proti, zdržani, sprejet. 8 za, proti, zdržani, sprejet. 77 za, proti, zdržani, zavrnjen. 9 za, proti, zdržani, sprejet. 78 za, proti, zdržani, sprejet. 78 za, proti, stržani, zavrnjen. 79 za, proti, stržani, zavrnjen. 80 za, proti, stržani, zavrnjen. 81 za, proti, stržani, zavrnjen. 10 za, proti, stržani, za sprejet. 82 za, proti, stržani, zavrnjen zavrnjen 83 za, proti, zdržani, zavrnjen 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. 85 za, proti, zdržani, zavrnjen. 86 za, proti, zdržani, zavrnjen. 87 za, proti, zdržani, zavrnjen. 88 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen. 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. 90 za, proti, zdržani, zavrnjen. 91 za, proti, zdržani, zavrnjen. 92 za, proti, zdržani, zavrnjen. 93 za in 94 za, proti, zdržani, zavrnjen. 95 za, proti, zdržani, zavrnjen 96 za, proti, zdržani, zavrnjen 97 za, proti, zdržani, zavrnjen 98 za, proti, zdržani, zavrnjen 99 za, proti, zdržani, zavrnjen 100 za, proti, zdržani, zavrnjen 100 za, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, spred. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen. 107 za, proti, zdržani, zavrnjen. 108 za, proti, zdržani, sprejet. Sto, ne, 11 za, proti, zdržani, sprejet. 109 ja, za, proti, zdržani, zavrnjen. 110 za, proti, zdržani, zavrnjen. 111 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen. 112 za, proti, zdržani, zavrnjen. 12 za, proti, zdržani, sprejet. 13 za, proti, zdržani, to moramo preveriti. 13, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 proti 11 za. 113 za proti zdržani zavrnjeno. 114 <clears throat> in 115 za proti zdržani sprejeto. 116 za proti zdržani zavrnjen. 117 za proti zdržani zavrnjen. 118 za proti zdržani zavrnjen zavrnjen. 119 za, proti, zdržani, zavrnjen. 120 za, proti, zdržani, zavrnjen. 121 in 122 za, proti, zdržani, sprijet. 123 in 124 za, proti, zdržani, sprijet. 125 in 126 za, proti, zdržani, sprijet proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, to bo treba preveriti, 127 ima 2, glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjeno z 18 proti 8. Oprostite, to se ni videlo, čeprav je razlika velika. 15 in 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, zdržani, zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, zavrnjen. 19 za, proti, zdržani, zavrnjen. 20 za, je, za proti, zdržani, zavrnjen. 1 za, proti, zdržani, sprejet. 21 za, proti, zdržani, zavrnjen. 22 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen, 23 za, proti, zdržani, zavrnjen, 24 za, proti, zdržani, zavrnjen, 25 za, proti, zdržani, zavrnjen, 26 za, proti, zdržani, zavrnjen, 27 za, proti, zdržani, zavrnjen, 28 za, proti, zdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 34 za, proti, zdržani, zavrnjen, 35 za, proti, zdržani, zavrnjen, 36 za, proti, zdržani, zavrnjen, 37 za, proti, zdržani, zavrnjen, 38 za, proti, zdržani, zavrnjen, 2 za, proti, zdržani, sprejeto, 39 za, proti, zdržani, zavrnjen, proti, zdržani, zavrnjen. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. 41 za, proti, zdržani, zavrnjen. 3 za, proti, zdržani. To bomo preverili, elektronsko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. 12 za, 15 proti, torej zavrnjen. 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 43 za, proti, zdržani, zavrnjen. 44 za, proti, zdržani, zavrnjen. 45 za, proti, zdržani, zavrnjen. 46 za, proti, zdržani, zavrnjen. 4 za, proti, zdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 52 za, proti, zdržani. Zavrnjen, 53 za, proti, zdržani. Zavrnjen, 54 za, proti, zdržani. Zavrnjen, 55 za, proti, zdržani. Zavrnjen, 56 za, proti, zdržani. Zavrnjen, 57 za, proti, zdržani. Zavrnjen, 58 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 65 in 66 sta enaka za proti zdržani sprejet. 67 za proti zdržani zavrnjen, 68 za proti zdržani zavrnjen, 69 za proti zdržani zavrnjen, 70 za proti zdržani zavrnjen, 6 za proti ti vzdržani sprejet, 71 in 72 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani zavrnjen, 74 in 75 za, proti vzdržani sprejeto, 76 za, proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. 24 za, nihče proti in 3 vzdržani glasovi so glasno sprejeli čestitke poročevalcev. Zoran, kam je? Sedaj pa gremo na zadnje glasovanje. Vsi si želimo čim prej končati. Sedaj gremo na deveto točko spostavitev programa InvestEU. Pripravljac mnenja je bil kolega Džambaski, ki ni, torej lahko gremo kar na glasovanje. Predlog sem bil številka 66, za, proti, držani, za, vrnjeno, 67, za, proti, držani, sprejeto, 68, za, proti, držani, sprejeto, kompromis je enak, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spomembe 72 za, proti, vzdržani. Zavrnemo 73 za, proti, vzdržani. Sprejeto 74 za. Triinsedemdeset želite preveriti v redu. Preverjamo triinsedemdeset. Geschlossen konec glasovanja. Se opravičujem, zavrnjeno 14 glasovi proti. 74 do za, proti, zdržani, sprejeto. 75 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. 76 do za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2. 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sledi številka 80, 2 za, proti. 80. Predlog sem veš številka 80 do za, proti, zdržani, sprejeto. 81 do za, proti, zdržani, zavrneno. 82 do za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno 83 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 84 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 85 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 86 je za, proti, vzdržani, sprejeto 87 je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 3, kdo je za proti, zdržani, sprejeto, kompromis 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. V redu. Nisem dobro videla, ker je šlo za kompromis. Preverjamo kompromis številka 5. Izvolite, lahko glasujete. z konec glasovanja. Zavrnjeno 17 glasovi proti, se upravičujem. Potem gremo naprej z novim številka 9, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 96 do za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, preda sem bil številka 96. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto 23 proti 3. Prejela sem ve številka 94 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 do za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Zdržani, zavrnjeno 105, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno 106, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno 107, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno 108, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno 109, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno 110, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno 111, kdo za, proti, proti zdržani sprejeta, 112 je za proti zdržani, zavrneno 113 je za proti zdržani, zavrneno 114 je za proti zdržani, zavrneno 115 je za proti zdržani, zavrneno 116 je za proti zdržani, zavrneno 117 je za proti zdržani proti, vzdržani. Sprejeto 118, kdo za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 119, kdo za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 120, kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto 121, kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto 122, kdo za, proti, vzdržani vzdržani, za vareno 123, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 124, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 125, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 126, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 127, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 128, to je za, proti zdržanju. Sprejeto 129 v dveh delih, prvi del kdo za, proti zdržanju. Sprejeto drugi del kdo za, proti zdržanju. Sprejeto 130 kdo za, proti zdržanju. Sprejeto 131 kdo za, proti zdržanju. Sprejeto 132 kdo za proti, zdržani, sprejeto 133, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 6, to je za, proti, zdržani, sprejeto 15, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno 16, to je za, proti, zdržani, sprejeto 17, to je za, proti, zdržani, vzdržani. Zavrnjeno kompromis 7 do za, proti vzdržani, sprejeto. 23 v dveh deli, prvi del do za, proti vzdržani, zavrnjeno. Drugi del do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 24 do za, proti vzdržani, zavrnjeno sprejeta. Kompromis 8, kdo je za, proti, držani. To bomo preverili. Preverjamo torej kompromis številka 8. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. 15 glasov za. Sedaj gremo na predlog stranbe številka 29, to je za, proti, vzdržani, spre, zavrnjeno. 30, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, štiri to za, proti, zdržani, sprejeto, 31 to za, proti, zdržani, sprejeto, 32 to za, proti, zdržani, sprejeto, 33 to za, proti, zdržani, sprejeto, 34 to za, proti, zdržani, sprejeto, vzdržani, zavrni na kompromis, da vedete, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 do je za, proti, vzdržani. Nisem dobro videla, menim, da je bilo sprejeto, vendar nisem videla veliko rok. Zato bomo preverili, glasujemo o predlogu, smo bili 41 do je za, konec glasovanja. 27 glasov za. Hvala lepa. Ja, očitno smo malce utrujeni, tudi sama sem utrujena. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 47 je za, proti, vzdržani, zavarjeno, 48 je za, proti, vzdržani, sprejeto 49 do za, proti, vzdržani, sprejeto 50 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 je za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo. V redu. Sedaj vidim, kako bo zgledal končni izid. 21 glasov proti, 51 za, proti držani. Sedaj tudi sama ne vem in bomo preverili. Glasujemo. 51. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 proti 13. Ta ni bila lahka. 52. Do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 53. Do je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, zdržani, zavrnjeno 61, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno 62, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno 63, to je za, proti, zdržani, sprejeto 64, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno 65, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj gremo na končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. 25 glasov za, en glas proti, eden se je vzdržal, z veliko večino je mnenje sprejeto, čestitke pripravljalcu mnenja. No pa smo opravili najlepša hvala za to, da ste bili koncentrirani do konca in ste sodelovali. Und wir machen auch sofort weiter. Und Sedaj nadaljujemo z njenim redom in gremo na točko številka 10, vzpostaviti voditev programa Ustvarjalna Evropa. Poročevalka je naša kolegica Silvija Kosta. Rok za vložitev predlogov sprememb je 29. november ob 15. v odboru za kulturo bomo glasovali 20. februarja naslednje leto. zato ker prosim Silvijo, da nam predstavi poročilo. Izvolite, pet minut imate na voljo. Cerco no, di stare in cinque minuti. Allora, eh, intanto voglio ringraziare molto il. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki so me podprli, še posebej poročevalcem v Senci, ker smo očitno, smo odlično sodelovali. Rada bi se zahvalila tudi sekretarijatu, komisiji in eh, sekretarijatu našega odbora. Rada bi poudarila najpomembnejše dele tega programa. Je dini program Evropske unije za audiovizualni in ustvarjalni sektor. Ohranili so strukturo, ki temeli na prvotni ideji in program ni na koncu postal razdrobljen, kot smo se bali na začetku. Pomembno je, da je prišlo do zelo pomembnih inovacij na področju kulture, tako kot smo zapisali v poročilju, ki smo ga sprejeli v Evropskem parlamentu. Vendar pa ta program ni dovolj podroben glede ukrepov in dejavnosti. Zato smo uložili kar nekaj predlogov sprememb, da bi te pomankljivosti odpravili. Tako so želeli tudi deležniki, s katerimi smo bili v stiku. Ta program je dosti bolj obsežen kot pred sedmimi leti, zato pa potrebuje tudi ustrezen proračun in finančna sredstva. skušali smo doseči tisto, kar smo že želeli doseči pri umestnem pregledu marca. E, želeli smo um, zagotoviti 2,8 milijarde evrov, ne pa 1,8, kot je predlagala komisija. imamo kar nekaj sklopov, kultura, medija in medsektorski sklop. Pri tem je treba upoštevati celo vrsto odstotkov in zagotoviti, da zagotovimo sodelovanje na kulturnem področju, kar je zelo pomembno za udeležence in tiste, ki delujejo v tem sektorju. Glede ciljev. Glavni cilj je priznavanje že same vrednote, ki jo ima kultura in tudi vrednost, ki jo imajo ustvarjalci, umetniki in tako dalje. Dodali smo k temu tudi dodano vrednost Evrope kot predpogoj za to, da je program upravičen do evropskih sredstev. Dogovorili smo se, da bomo poudarili evropski značaj in tudi občutek pripadnosti, ki jo ponuja kultura za državljane. Ravno tako je komisija uvedla tudi pojem žiga odličnosti. Pomembno je, da ta program postane bolj prepoznaven. Organi, ki upravljajo sredstvi za regionalni razvoj, lahko ta žig dodelijo. Zato smo uložili predloge sprememb, da bi tudi v drugih programih lahko uvedli pojem žiga odličnosti na področju kulture. Se strinjam, da potrebujemo bolj strukturirane ukrepe in dejavnosti in pomembno je, da dobimo proračunsko postavko, ki bo sključno namenjena glasbi in glasbeni umetnosti inovativni projekti in kulturna dediščina sta ravno tako pomembni vprašanji, katerim je treba nameniti pozornost. Za subvencije smo zastavili tri kriterije – kakovost, vpliv in učinkovitost. Glede sodelovanja smo uvedli ravno tako kar nekaj vidikov. Podarili smo pomembnost manjših projektov. Ravno tako smo prilagodili odstotek eh, sofinanciranja in uvedli pojem mikroprojektov. Poleg tega imamo zopet Evropsko nagrado za gledališke igre. Pri sklopu medija smo k audiovizualnim delom dodali še vprašanje enakosti med spoloma, kar je treba upoštevati pri eh, filmih za mladino, pri dokumentarnih filmih in tako dalje. Pomembno je tudi, da zagotovimo evropsko vsebino. Ravno tako menimo, da je bistvenega pomena, da govorimo ne o neodvisnih distributerjih, zato da preprečimo nelojalno konferenco. Ko govorimo o medsektorskem sklopu, tukaj je treba spodbujati sodelovanje med različnimi sektorji. Tukaj smo izredno povdarili pluralistično novinarstvo in visoko kakovostno novinarstvo. Potem imamo še vprašanje mednarodnega vidika, ustvarjalna Evropa Mundus, ki ponuja mednarodno razsežnost. Tudi tukaj imamo kvalitativne in kvantitativne kriterije. Za zaključek bi rada dodala, da smo pred kratkim sprejeli mnenje v zvezi s programom Invest EU, kjer bomo imeli obsežen program v vrednosti več milijard evrov, kamor bo spadal tudi ustvarjalna Evropa. Unesli smo prednostne naloge, kriterije in pogoje, s katerimi želimo zajamčiti, eh, da bodo operaterji na audiovizualnem področju lahko delali. Odbor za finančne zadeve, oziroma gospodarske zadeve, mora poskrbeti za finančni vidik Poleg tega pa je treba tudi poskrbeti za dovolj močne kriterije, da bomo lahko zagotovili visoko kakovosten izid. Najlepša hvala, Silvija. Sedaj damo besedo poročevalcem v senci in začeli bomo skupino ELS, kjer imamo Sabine, ki je prevzela delo Bogdana tukaj zastopam danes Bogdano, Bogdana Vento in želela bi predstaviti njegovo delo. Tukaj bom prebrala zadnje besede Bogdana v Evropskem parlamentu, postaje nam rež pan v svojem mestu Kelš. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za upravljeno delo najpomembnejši eh, je proračun in podvojitev sredstev za program Ustvarjalna Evropa. Zelo pomembno je, da zagotovimo komplementarnost in sinergijo med evropskimi programi, še posebej, ko gre za žig odličnosti in program Invest EU. Največji izziv je, da zagotovimo inštrument eh, za jamstvo v tem programu. Z, Z novim večletnim finančnim pregledom smo jamstvo preselili na InvestEU. Zagotoviti je treba na skrižne reference iz različnih programov. Strinjam se z novo strukturo tega programa in da uvedemo horizontalne in posebne dejavnosti, še posebej pa dejavnosti, ko gre za glasbo, umetnost in druge poklicne kulturnike. Imamo tudi ukrep eh, Music Moves Europe in z, mislimo, da bi morali glasbeni sektor eh, ve, bolje odražati v tem programu. Evropska ljudska stranka bo s tem v zvezi vložila nekaj predlogov spremem. Imamo pa nekaj točk v osnutku, zaradi katerih smo zaskrbljeni. ELS je vedno podpiral kulturni eh, sektor s poročilom gospoda Ele e in gospoda Morgana in vedno smo spodbujali dialog med različnimi kulturnimi sektori, eh, strukturiran dialog z različnimi deležniki in organizirali forum vsako leto. V vašem osnutku želite te ustanoviti observatorij Evropske unije za kulturne in audiovizualne sektorje. To pa bo zahtevalo ogromno stroško, naš proračun je pa tako ali tako omejen kar pomeni, da podrobnosti glede strukture in naloge tega organa še niso jasni. Treba je poskrbeti, da lahko druge organizacije, drugi organi prevzamejo nekaj teh nalog, mogoče lahko dobimo Eh, idejo od Evropske komisije, kako bi lahko na najboljši način ocenili vpliv kulturnih eh, politik in uvedli druge kazalnike. Potem imamo še eno eh, problematičen del in to je struktura programa. Mislim, da bi se morali držati strukture, ki jo predlaga komisija, sklopi, kultura, medije in medsektorski sklop. To upošteva različne lasnosti in potrebe različnih sektorjev in tudi upošteva pozitivne izkušnje iz obstoječih programov. V novem predlogu vključujete tudi audiovizualne projekte. Bojim se, da bi zaradi proračunskih razlogov in tudi zaradi administrativnih razlogov, glede na to, da bi s tem dobili nalogo, ki jo morate obravnavati od dva direktorata, prišlo do težav. In še nekaj v zvezi z mikroprogrami. Imamo probleme z 62. predlogom sprememb, ko govorimo o 80-stotnem sofinanciranju, kajti tukaj piše, da bi razpisi morali upoštevati tudi projekte z višjo stopno sofinanciranja. Splošno se strinjamo s tem, da bi dobili več manjših projektov. Imamo pa težave s kvoto, kajti zagotoviti moramo ravnovesje in tudi prožnost za vse vrste projektov. Eles bo pripravil predloge sprememb, veselimo pa se že konstruktivnega sodelovanja z gospod Kosto in z drugimi poročevalci v Senci. Hvala. Hvala lepa, Sabine. Zdaj pa Diakonu. Gospod Diakon, izvolite. Uh, eh, Mučemesk, un cumul de, de bune intenții? Ja, hvala lepa za besedo. Veliko dobrih namenov je zajetih, to se mi zdi dobro in mislim tudi, da smo z gospod Silvijo Kosto vedno zelo dobro sodelovali in mislim, da bo šlo tako tudi naprej. Ene stvari pa bi se vseeno še dotaknil. In sicer gre za naložbe, naložbe v kulturo, ne glede na to, za katero področje gre. Sveda vse te naložbe pomenijo določene številke. Lahko pa pridemo do tega, da bomo naredili napako in da bomo s številkami merili tudi določene rezultate, kajti naložbe v kulturo niso samo uh, ovrednotene številkami, to so naložbe tudi v prihodnost, zato moramo razmišljati tudi na ta način. In k takemu načinu razmišljanja moramo pozvati tudi osebe okrog nas. Hvala lepa. Gospa Helga Trupel je naslednja. Hvala lepa Petra, hvala tudi Silvi in drugim poročevalcem v Senci. Začela bi splošno pripombo. Zdaj se pogovarjamo o novem programu Ustvarjalna Evropa in zelo pomembno je, da jasno povdarimo tako v parlamentu kot v svetu, da je srčika Evrope medkulturna raznolikost in pa dialog na to temo. Zato je treba politično, z političnega vidika pojasniti, zakaj je ta program tako pomemben za Evropo. Seveda pa ga je treba kombinirati tudi eh, z drugimi deli proračuna, recimo z Invest EU eh, in pa tukaj so še kreativne in ustvarjalne industrije. Torej gre za notranje eh, odnose znotraj proračuna. Treba je razložiti, zakaj sta kultura in pa kulturna raznolikost tako pomembni za Evropsko unijo recimo eh, v Silicijevi dolini smo opazili poster, kjer je pisala, vsi smo zelo različni, ampak želimo biti obravnavani enako. In to je povezano z raznolikostjo in z vladavino prava. In kultura predvsej prispeva k temu. Gre za to, da smo raznoliki, nismo homogeni, ampak temu se je treba prilagoditi in to je temelj eh, tudi za vladavino prava prava. Mislim, da bo tudi eh, v okviru eh, večletnega eh, finančnega okvira treba ehm, še za marsikaj poskrbeti. Potrebujemo instrument, ki je dovolj fleksibilen. Treba je odraziti tudi razpoloženje v svetu, seveda mogoče uh, uh, ne tako, kot razmišlja uh, gospod Oettinger. Uh, Potrebnih je dovolj sredstev, kajti sicer bodo vsi naši projekti ogroženi. Potrebujemo torej sporočilo o tem, zakaj eh, so kultura in pa ustvarjalni sektori tako pomembni. Kultura, medija in medsektorski sklop. Torej, ti trije sklopi so po mojem mnenju dobra struktura. Mislim, da čez par let tega ne bi smeli spremenjati. Dobro je, da delamo na tem, kar imamo in se skupaj še izboljšamo. Zato se tudi eh, strinjam, da moramo biti jasni pri našem sektorskem pristopu. Omenili ste že zamisel Music Moves Europe. Ja, glasba res doseže čute ljudi in eh, trenutno moramo postoriti več za glasbeno področje. Imeli smo tudi dogodek v Kanu in dobro je, da uložimo več denarja tudi v to programsko vrstico. Ne bi želela ponavljati, kar je že bilo povedanega, kako pomemben je eh, ta večletni finančni Eh, okvir za naše politične interese, glede na to, eh, s kakšnimi izzivi se soočamo. No, zdaj pa bi se dotaknila eh, projektov manjšega obsega. Vedno je jasno, da imamo pri snovanju proračuna, da potrebujemo pri snovanju proračuna neko kombinacijo. Dejstvo pa je, da je treba doseči mnoge umetnike, mlade, igravce in tako naprej. Zato moramo zagotoviti tudi majhne projekte, ti so zelo pomembni za kulturno raznolikost v Evropi. In mislim, da je to treba v našem novem programu jasno izpostaviti. Ne želim si eh, opazovalnice, mislim, da moramo izkoristiti obstoječe institucije. Zato se bom v predlogih sprememb osredotočila predvsem na stvari, ki sem jih pravkar izpostavila. Zelo pomembno je povdariti medkulturni dialog, hkrati pa je treba jasno povedati, da vse to temeli na pravni državi. Ko govorimo o kulturi, glede na trenutno politično situacijo, moramo vedno govoriti o kulturi, ki je demokratične narave. Kajti sicer se bomo spopadli s tveganji uh, v državah. Uh, znotraj programa ustvarjalne Evrope moramo jasno podariti, da po našem mnenju kultura ljudi združuje, ima potencial za to, hkrati pa gre za demokratični koncept, kar pomeni, da nobena kultura ni boljša od neke druge kulture. Najlepša hvala. Gospa Adinolfi, izvolite. Hvala. Ta program je za nas izredno pomemben, zelo strateški je. To je ena od priložnosti za Evropsko unijo, da podpre ustvarjalce iz ustvarjalnega sektorja. Torej, gre za pomemben instrument tudi za mala in srednje velika podjetja ravno ta se soočajo z mnogimi izzivi, recimo strašno konkurenco multinacionalnih družb. Mi bi si želeli s tem programom spodbujati eh, tudi mikropodjetja v kreativnem sektorju treba je izboljšati programe, da bolje podpremo vse tiste, ki na splošno delajo v kulturnem sektorju. Prvi vidik, ki ga moramo izboljšati, je proračunski. Investicije v kulturo pomenijo zelo dober pristop tudi za državljane. Na ta način lahko pomembno prispevamo tudi k gospodarski blagini, zato potrebujemo potrebna sredstva, da dosežemo cilje. Če teh sredstev ne bomo zagotovili, bomo enostavno zgolj ustvarili pričakovanja, potem pa ne bomo dosegli ciljev. Potem drugič, potrebujem več podpore za mikropodjetja in tudi za MSP-je. Oni so tista resnična gonilna sila evropske ustvarjalne kulture. Potem je izredno potrebno in ustrezno tudi, da zagotovimo podporo tistim podjetjem, ki delujejo na področjih, ki so jih prizadele naravne katastrofe. Na ta način se bo Evropa približala eh, ljudem, ki so na teh področjih enostavno, enostavno prepuščeni eh, samim sebi. Enostavno zato, ker manjka sredstev. Če bomo zagotovili specifično pomoč, bomo pokazali solidarnost in to je tudi naša naloga. To lahko podpremo te vrednote vezane na solidarnost in to eh, z ekonomskega in socialnega vidika. Potrebujemo tudi dostop do ustvarjalne mobilnosti. Pomembno je, da zagovarjamo tudi nediskriminacijo. To je zapisano tako v Evropski listini o uh, Eh, človekovih pravicah, kot tudi v mnogih mednarodnih eh, konvencijah. Treba je podpirati tudi digitalizacijo. To je neko skupno dobro za vse. Iskati moramo nove formate, multimedijske vsebine. da bomo lahko razširili svojo evropsko eh, mrežo in okrepili to mrežo silo na našem kontinentu. Tako bo ustvarjalna Evropa postala bolj učinkovit in bolje dostopen program. Hvala lepa, sredi gospa Bild. Hvala lepa uh, za besedo. Ustvarjalna Evropa je zelo pomembna, zlasti um, v sklopu medija, gre za soprodukcije, za uh, dodatna sredstva, to je pomembno zlasti za manjša mesta. Ko gre za diverzifikacijo, tukaj izpostavljamo uh, sinergijske učinke. No, včasih sem nekoliko uh, skeptična. Eh, leta 2016 smo uh, dali 2 uh, milijona evrov za projekte, ki so se nanašali na begunce. Treba je zagotoviti projekte, ki predstavljajo raznolikost, mogoče bi lahko izhajali iz eh, življenskih izkušenj eh, beguncev, določene izsečke lahko vidimo tudi na YouTubu. No, potem je tukaj še sodelovanje s tretjimi državami. Ne moramo enostavno uh, povedati, da imamo zelo uh, restriktiven proračun, hkrati pa program preveč odpiramo. Veliko je dejavnosti, Eh, ki jih vlagamo tudi na področje, kjer imamo eh, ljudi eh, z manj izkušnjami, recimo v Tunisu, v Kijevu. Potem sta tukaj še Armenija in Kosovo. To je dobro za tiste, ki sodelujejo, ampak postavlja se vprašanje, kako relevantni so taki projekti, če imamo omejen proračun. Evropska unija se širi, z odprtimi rokami bi sprejeli Kosovo, lahko bi bil naš program veliko bolj učinkovit in mislim, da bomo storili vse, kar je v naših močeh, da to dosežemo. Najlepša hvala. Hvala, kirja projedre. Iskiodis isigitria mas i kirja Michels mu zitise na din adikatastis. Učantes. Nimam, nimam tega. Najlepša hvala želel bi prebrati besede kolegice, se zahvaliti gospej Kosti za pripravljeno poročilo. Gre za besede poročevalke v senci naše oblične skupine. Torej, najlepša hvala še enkrat gospej Silvi Kosta za predloge. Imamo pet točk, ki bi jih radi omenili podvojitev proračunskih sredstev na 2,8 milijarde evrov, kar je zelo pozitivno. Pozitivni je tudi predlog Evropske komisije glede svobode novinarstva in novinarskega izražanja. Nažalost je to področje izredno pomembno. Tretjič. pozdravljamo eh, uvedbo neodvisnega Evropskega observatorija in četrtič. Tukaj imamo težave, ne vemo, če gre za jezikovne težave eh, pri stavku glede za kulturne in ustvarjalne dejavnosti. V nemški različici pa imamo stavek, ki so ga nadomestili s predlogom spremembe, ki se nanaša na kulturno in ustvarjalno industrijo. To velja za celo vrsto predlogov sprememb in odstavkov. Torej, besedico sektor smo nadomestili z besedo industrija. Mi seveda razumemo, kaj pomeni industrija, sektor pa je dosti širši termin kot industrija, kaj ti vključuje tudi eh, javne storitve. In petič, program ustvarjalna Evropa mora imeti za cilj mobilnost in tudi javne storitve. Zato je pomembno, da tukaj govorimo o sektorju in ne o industriji. Tudi UNESCO-va konvencija omenja kulturni sektor. Ne vem, če gre za lingvistični problem. Uh, Eh, vprašanje jezikovnega značaja ali pa gre za pojem. Če gre za pojem in ne za jezikov, jezikovno vprašanje, potem mislim, da moramo najti kompromis. Hvala. Hvala lepa. Preučili bomo, če gre tukaj morda samo za težavo pri tolmačenju. Torej, predlogi sprememb, ki jih je predložila Silvija, so osnutek. No, mogoče je pa prišlo do težave pri prevajanju. Tudi to moramo še preučiti. Nihče drug se ni preglasil besedi za to. Zdaj dajem besedo komisiji. Oziroma ne, se opravičujem. Dor počaka, dobi besedo. Na kratko, želela bi se oglasiti na temo Kosova. Na medparlamentarnem zasedanju, pa tudi danes eh, na odboru, sem slišala nekaj mm, neprijaznih komentarjev v zvezi s Kosovom. Nekateri iz parlamentarne delegacije za odnose s Kosovom smo bili na Kosovu že dosti krat. In uh, mislim, da se tam zelo ukvarjajo uh, s kulturo. Ko sem šla prvič v Prištino, Prištino so imeli razstave recimo pariških del, uh, britanskih uh, ustvarjalcev in tako naprej. Ko govorimo o drugih državah, uh, če gledamo Evropo širše, uh, radi na nje gledamo nekoliko uh, izključujoče, nekako uh, homofobično, ampak dejansko te države so del Evrope. Sestala sem se tudi uh, z vodilno uh, na področju kulture v Prištini. Ona je bila uh, vojna žrtev v Manchesteru so jo potem nekako pokrpali. In eh, ta ženska je eh, umetnica, je aktivistka, izhaja iz eh, Kosova, je Sorande Bokdujeski se imenuje, hkrati je tudi Britanka. Torej, treba si je pogledati naše sosede. Jezik, ki ga uporabljamo, mora biti predvsej bolj primeren. Hvala lepa. No, glede na strukturo programa imamo tukaj dve predstavnici komisije iz dveh različnih generalnih direktoratov, gospod Barbaro Gessler iz eh, GD EAC in gospod Lučijo Rekalde Langarika iz GD Connect. Najprej dobi besedo Barbara Gessler. Hvala lepa, da danes lahko spregovorimo. Hvala tudi gospe Lučijo. Kosta, zahvaljujem se za dobro sodelovanje. Lahko le ponovimo, da tudi mi eh, menimo, da sodelujemo zelo konstruktivno, eh, želimo izboljšati naš predlog in eh, v tem smislu bi se zahvalila tudi v imenu našega generalnega direktorjata za vse pobude poslancev doslej. No, dotaknila bi se predvsej nekaterih tematik, ki ste jih nekateri danes že omenili. Najprej se zahvaljujem za eh, stalno podporo eh, našemu sektorskemu pristopu na kulturnem področju. To nas zelo veseli. Gotovo je to pripisati tudi dejstvu, da mnogi poslanci, ki ste tukaj ali pa pa vas ni več, recimo nekateri so postali župani, eh, zelo podpirate eh, to našo pobudo Music Makes Europe. In eh, mislim, da je tak način postopanja dober. Sveda se zavedamo, da je treba razdeliti proračun med različnimi ukrepi. In to bomo lahko storili bolje, ko bomo vedeli natančno, koliko denarja bomo imeli na voljo. Se pa veselimo, da se strinjate z nami, da je nekatera področja treba še posebej uh, točkovno obravnavati. Gospa Kosta je že govorila o tem, recimo področje založništva, eno takih trenutno. Obravnavamo tudi gledališko področje odrska umetnost ni bila predstavljena kot uh, ločena sektorska dejavnost v našem predlogu in uh, zato je treba preučiti, kako lahko tudi odrski umetnosti zagotovimo, da se bo, bo lahko pilotno razvijala. Tako da bodo različna kulturna področja imela tudi uh, enake možnosti. Še posebej se vam zahvaljujem tudi za vašo podporo na mednarodnem področju. Gre za predloge, za poimenovanje, to si bomo še uh, pogledali. Potem je tukaj en od poslancev omenil še področje medkulturnega dialoga. Po našem mnenju je to stvar, ki se še posebej dotika ustvarjalne Evrope. V trenutnem programu, programu je to zajeto in eh, pokazalo se, se je, da smo dobro sodelovali tudi eh, s sosedskimi državami, da je bilo predvsej dejavnosti tudi na področju Balkana, enako načrtujemo tudi za prihodna leta. Torej, to velja eh, za te sosedske odnose Evrope, ki so za nas še posebej pomembni. Veseli nas, da parlament podpira tudi povečanje proračuna, dejansko je to smiselno, kajti eh, naložba v kulturo je tista, ki bo pripeljala kulturo v prihodnost. To niso vložki, ki bi se izgubili. No, še parih stvari bi se eh, dotaknila, tudi Lucija bo verjetno še spregovorila o tem. Gospa Kosta, v poročilu ste predlagali, da oblikujemo opazovalnico, nekateri kolegi pa so rekli, da predlog podpirajo ali pa da so skeptični. No, seveda eh, nas zanimajo stabilni in zanesljivi eh, kazalniki enako velja tudi za uh, evalvacijo posamičnih projektov, ampak imam uh, občutek, da čuti parlament še posebno potrebo potem, da imamo dobre kazalnike, s katerimi lahko merimo, ali gre program v pravo smer in ali dosegamo cilje, ki smo si jih zadali. In uh, v tem smislu bi si želeli pogledati različne modele, tako da ukrepimo svoje delovanje. Recimo obstaja že predlog, profesora Luigija Sakoja, ki ga poznate, poznate, on predlaga, da bi imeli pilotni projekt eh, računalniško eh, zbiranje podatkov oziroma eh, zbirko podatkov prek odprtih verov. Sodelujemo tudi s skupnim raziskovalnim središčem in z drugimi, tako da si bomo morali v prihodnjih letih pogledati, kako lahko zlasti na kulturnem področju bolje zbiramo to vrstne podatke. Torej, ali potrebujemo tudi audiovizualno opazovalnico ali ne. Lucija se bo še dotaknila tega vprašanja, kajti ona ima več izkušenj na audiovizualnem področju. Zaenkrat toliko z moje strani. Predajam besedo kolegici Luciji. Hvala lepa. Lucija je na vrsti. Uh, thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Kratka bom. Še enkrat bi se zahvalila za poročilo in zelo koristne povratne informacije. Hvala za vašo pripravljenost, za sodelovanje. Eh, ta program je zelo, zelo pomemben, tako da hvala lepa, da predlagate. Eh, tudi spremembo proračuna za eh, ta program. Gospa eh, Kosta je glede sklopa medija povedala, da gre za evolucijo, ne pa za revolucijo. Gradili bomo na zelo uspešnih schemah, ki so se že dokazale. Upoštevali bomo tudi komentarje v zvezi s formati, v zvezi z žandri. Uh, Eh, želeli bomo skušali zajeti čim več stvari, animacijo, dokumentarne filme, fikcijo in tako naprej. Tudi prek virtualne resničnosti. Želimo zajeti tudi neodvisne producente in distributerje, ki so v srčiki eh, razpisal za sklop medija in želimo eh, jih podpreti tudi v prihodnje. Glede tretjih držav internacionalizacija programa je zares zelo pomembna, ampak eh, bolj kot v trenutni uredbi smo zdaj izpostavili pogoje, kako je možno pristopiti k ustvarjalni eh, Evropi. Treba bo izpolniti pogoje iz eh, direktive o audiovizualnih storitvah, ehm, da se bo pridobil dostop do medsektorskega sklopa. Na ta način bomo tudi bolje pojasnili razmerja. No, slišali smo še nekaj komentarje v, v zvezi. Uh, Z novinarji potrebujemo uh, kakovostno novinarstvo, medijsko pismenost, uh, zlasti glede na to, s koliko lažnimi novicami se uh, Eh, srečujemo, potrebujemo informacije in ustrezne strategije. Glede opazovalnice se strinjam eh, s ciljem Evropskega parlamenta, da se okrepi eh, podatkovna zbirka in pa zbiranje statističnih podatkov, da se analizirajo mm, kulturne politike na širši podlagi, da vidimo, kako pomembno vlogo ima kultura. Treba je tudi okrepiti strukturo z obstoječimi strukturami strukturami, recimo z Evropsko opazovalnico za audiovizualno področje, to je partnerica eh, sklopa medija, zagotavlja zelo pomembne podatke. V preteklosti smo imeli tudi že poskuse, da se razširi eh, področje delovanja opazovalnice, ampak. Eh, Odločeno je bilo, da se opazovalnica ohrani kot audiovizualni organ in da ne bo posegala v druga uh, kulturna področja. Potem pa še Invest EU, ta uh, jamstveni instrument je po našem mnenju uspešen in mislim, da bo uh, zagotavljal dodatne možnosti, da se dosežejo sredstva tudi za manjše subjekte. Uh, recimo skozi socialno okno InvestEU. Na ta način bomo zagotovili večjo dostopnost do tega zelo eh, uspešnega instrumenta. Hvala lepa. Hvala lepa, Lucija. No, zdaj pa za zaključek še enkrat predam besedo Silviji. E Hvala lepa za komentarje. Hvala lepa tudi. Eh, da ste me zaprosili za pojasnila. Bomo šli po vrsti. Kolegi, mi smo partneri. Z Brunom sva skupaj delala na eh, tem dokumentu. In bova tako tudi nadaljevala. Najprej bi se dotaknila vprašanja opazovalnice. V prejšnjem programu smo želeli doseči določene elemente, ki prinašajo tako kvalitativni kot kvantitativni vidik. In to smo potem skušali umestiti tudi um, na raven mednarodnih raziskav. No. Veliko subjektov trenutno skuša ovrednotiti sam program. Govorili smo že o rezultatih, ampak vedno smo imeli bolj ta kvantitativni pristop. Zdaj pa se osredotočamo na vsa področja razvoja. No, recimo v členu 9 dokumenta, ki ga je omenila Sabina, ne omenjamo nove resničnosti. Govorimo pa o tem, da skušamo nekako umestiti obstoječo realnost. Veliko o, raziskav že je bilo na področju odličnosti, ampak nismo pa se osredotočili na en sam predlog, ki bi temeljil na centrih odličnosti v Evropi. To ne bi stalo toliko, kot bi eh, stala opazovalnica. Ne gre za neko strukturo, ampak šlo bi za mrežo odličnosti oziroma mrežo centrov odličnosti. Mislim, da je zdaj pravi čas, da izpolnimo te zahteve. Zdaj pa še glede Invest EU. Mislim, da morajo postati načela Evropske unije bolj zavezujoča. Zagotoviti moramo komplementarnost z drugimi programi, recimo kot je program Erasmus ali pa kot je ESF, Digitalna Evropa in tako naprej in vse skupaj bo postalo veliko bolj zavezujoče, če se bomo morali povezovati še z drugimi programi. Potem še ena stvar, kulturni vidik v povezavi z manjšimi projekti. Helga Trupel je to že omenila, enako velja tudi za Sabin. Ne skušamo, da uh, uvesti ločenih razpisov, ampak uh, ko gre za manjše projekte, ki bi lahko prinašali dodano vrednost za Evropsko unijo, bi lahko zagotovili bolj uravnoteženo uh, financiranje, torej več sofinanciranja za te majhne projekte, ki uh, težko najdejo sredstva na trgu za financiranje. Potem so tukaj še platforme z področja kulturne dediščine. Potrebujemo neke vrste sozakonodajno uravnoteženost za, eh, za ta program. Jaz sem premeso sektori kreativi e kulturali. No, eh, govorimo o kulturnih sektorjih. Zakaj v sektorjih? Ker sektori so širši, zajemajo več, kot pa če uporabimo besedo industrija. Ne vem, kaj se je zgodilo pri prevodu. Potem je tukaj še podpora kakovostnemu novinarstvu ljudje morajo biti usposobljeni za to in a, to močno podpiramo. Hkrati, hkrati je tudi treba izpostaviti vlogo žensk a, in a, njihovo strokovnost. Torej, tudi ženske imajo svoj prostor pri razvoju audiovizualnega sektorja. Mislim, da sem že odgovorila tudi na vprašanje, a, kako je. A, Z mednarodno dimenzijo resno jemljemo te uh, mednarodne kulturne zahteve. In eh, pomembno je tudi kulturno sodelovanje z drugimi sektori. Zaprosili smo že za eh, recimo bilateralne sporazume med Evropsko unijo in drugimi državami. S tem eh, odgovarjam več kolegom. pomembni so predlogi sprememb, ki govorijo o pomenu kulture tako v eh, projektu Evropa, kot tudi eh, na področju ustvarjalnega izraza. Tukaj eh, je seveda povezava med ustvarjalno Evropo in pa direktivo o audiovizualnih eh, storitvah. Eh, potrebujemo nek zakonodajni načrt, na podlagi katerega bomo imeli zadostno udeležbo in pa tudi ustrezne, ustrezna merila. Hvala lepa vsem kolegom, ki so prispevali svoje razmišljanja. Hvala tudi uh, službam komisije za upravljeno delo. Upam, da bomo lahko konstruktivno sodelovali. Zahvaljujem pa se tudi našemu sekretarjatu za podano podporo. Ja, äh, ich sage noch mal, Frist der Änderungsanträge. 29. november ob 15. uri je rok za vložitev predlogov sprememb Silviji in poročevalcem oziroma poročevalkam v senci želim veliko zabave in uspeha pri nadaljem delu v zvezi s tem programom. Dobro. Potem pojdemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je predstavitev poročila komisije o Evropejani in o nadaljnih ukrepih. Gre za predložitev poročila komisije, v katerem ta ocenjuje eh, Evropejano in nakazuje nadaljne delo. Na, na podlagi neodvisne študije to komisija predlaga gre za prvič v tej študiji oceno Evropejane in za prihodni razvoj tega programa. Naš odbor je razvoj eh, Evropejane, ki je bila ustanovljena pred enim desetletjem, intenzivno podpiral in spremljal. In zato se nam zdi ta predstavitev zelo pomembna. Prisrčno pozdravljam tukaj gospod Reano Švininger Ladak. Ona vodi odsek v oddelku za interaktivno tehnologijo, digitalno kulturo in izobraževanje v GD Connect. Gospa Švininger, lepo, da ste tukaj in dajem vam besedo za približno 10 minut. Hvala, gospa predsednica. Vesela sem, da sem tukaj. Sem Rehana Švininger Ladak in vam bom s kolegico predstavila oceno Evropejane se strani komisije. Danes je bilo veliko govora o kulturi, o njenem pomenu, mm, o kulturni dediščini in o raznolikosti kulture. Preden vam predstavim to poročilo, naj se zahvalim za podporo poročilu o izobraževanju v digitalni eri. Sama se ukvarjam v našem, našem generalnem direktoratu tudi z digitalnim izobraževanjem. Zahvaljujem se vam za vašo podporo pri delu o povezljivosti, o potrebnih opremi in o elektronski kartici študentov, za kar sem tudi soodgovorna sama. V pravem trenutku vam sedaj predstavljamo to, to, to, ta poročilo, kajti danes, točno danes je deseta obletnica Evropejane pred desetimi leti jo je ustanovilo šest držav članic. In danes je to evropska platforma, ki daje dostop do digitalne kulturne eh, dediščine. Gre za več kot 50 eh, milijonov predmetov iz zelo velikega števila različnih inštitucij, od muzejev do knjižnic danes podpirajo er-, evropejano strokovnjaki, ki imajo svoje evropsko združenje in so tisti, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem sebine. Tudi v okviru programa povezovanja Evrope je komisija tukaj sodelovala. Ta evalvacija je bila opravljena pravočasno za nas in sicer je za njo zaprosil svet, da bi ugotovili, kako se razvija Evropejana, kakšen je mehanizem stalnega, kontinuiranega in zdržnega financiranja, kakšna je agenda za prihodnost. In nova sporočilo o novi Evropski agendi za kulturo je obljubila komisija v Evropejani. In prav je, da se pogovarjamo o Evropejani, kajti sedaj začenjamo razmišljati o nekdanjem večletnem finančnem okviru. Treba je ugotoviti, kaj so prednosti in slabosti Evropejane. Torej, pogledali smo v preteklost, kaj smo dosegli, kaj so slabosti in pogledali smo še v prihodnost. Potrebno je vedeti, da je evalvacija se osredotočila na Evropano, Evropejano kot na kulturni in digitalni inovacijski projekt. Istočasno pa smo ocenjevali primernost in vzdržnost eh, storitev v Evropejani. Evalvacija je upoštevala seveda sporočilo o boljšem spremanju zakonodaje Evropske komisije. V času procesa evalvacije so nam pomagali zunani izvajalci neodvisne študije. Imeli smo tudi skupino petih neodvisnih strokovnjakov, ki predstavljajo različne dimenzije kulturne dediščine in kulture, potem različne GD-ji komisije so sodelovali, Connect, Connect, RTD, služba za zunanje delovanje in tako naprej. Poročilo vsebuje samo poročilo, to so politične izjave komisije z stališča evalvacije in tudi delovni dokument služb komisije je tukaj prisoten. V okviru evalvacije smo imeli tudi spletne vseevropske posvetovanja. Dobili smo 1200 odgovorov na eh, prošnje, da ljudje in inštitucije sodelujejo v tem javnem posvetovanju. Ljudje so in eh, v svojih odgovorjih resnično zelo zauzeto odgovarjali. Če si ogledamo vseh pet kriterijev boljše zakonodaje, nam pove ta študija kaj. Pove nam, da so nekatere prednosti, nekatere so pa slabosti evropejane. Najbolj pomembno je, da je evropejana enkratna pobuda te vrste in edina vseevropska platforma. Združuje največjo kolekcijo digitalnih platform iz vseh držav članic in skoraj da 60 tisoč predmetov je vključenih v njo. Potem spodbudila je neke vrste občutek skupne identitete. Tukaj smo imeli različne kampanje. kampanja o prvi svetovni vojni, o migracijah, kampanja o ženskah v znanosti pred 8. marcem. Torej, povezali smo ne samo kulturne inštitucije, ki med seboj sodelujo, temveč tudi državljane v tej pobudi. Evropejana je povezana tudi z izmenjavo najboljših praks, in standardov ter skupnih eh, rešitev. To je neke vrste de facto standardizacija na področju kulturne dediščine. Poseben evropski model smo pripravili v okviru Evropejane in to je pomembno, če hočemo, da bo vsebina kulturne dediščine eh, uporabna in da jo bo moč večkrat uporabljati. Evropejana je tudi omrežje partnerjev na področju podatkov in končno dopolnjuje nacionalne strategije držav članic in zakotavlja premislek na tem področju. Kaj pa izzivi? V tem poročilu smo poskušali upraviti pošteno oceno, ugotoviti tako prednosti, kot seveda slabosti evropejane. Kajti, če hočemo nadaljevati z evropejano v naslednjem večletnem finančnem okviru, je treba vedeti, kateri so izzivi, ki nas čakajo. In teh je kar nekaj. Prvič, preveč široka ciljna publika je tista, ki jo poskušamo doseči z evropejano. To je prvi problem. Drugič, Veliko je vsebin in meta podatkov, ki so na voljo, ampak vprašanje je njihova kakovost. Komisija namreč poudarja količino podatkov, ampak sedaj je treba začeti razmišljati o kakovosti podatkov, da bodo ti bolj eh, kakovostni, bolj bogati in da bodo zlasti mlajši publiki prenesli kaj koristnega. Potem zmožnost poiskati material. Torej, veliko podatkov je, ampak zelo se moramo potruditi, da najdemo material, ki nas zanima. Moramo izboljšati orodja za boljše filtriranje podatkov, pa tudi več jezičnost je treba tukaj zagotoviti, kajti inštitucije kulturne dediščine nimajo ne orodja, ne finančna sredstva, da bi njihova vsebina postala dostopna v mnogih eh, jezikih. Mi pa imamo za to potrebno tehnologijo. Tudi infrastruktura je problematična. Agregacija infrastrukture, torej kako posamezne inštitucije dajo na voljo svoje podatke in potem premajhno pozdravljanje te pobude med državljani. Kulturni krogi se poznajo evropejano, eh, ljudje pa ne toliko. To so torej glavni izzivi, ki se jih bomo morali lotiti v naslednjih nekaj letih. S tem poročimo, poročilom smo tudi opisali naše ambicije v zvezi z Evropejano v naslednjem večletnem finančnem okviru, torej v MFF-u. Tukaj smo zapisali več stebrov. Najprej Evropejana mora biti primarna institucija deležnikov na področju kulture in kulturne dediščine. Zlasti pa mora podpirati digitalno transformacijo. Zato je pač Evropejana no, treba približati kulturnim krogom. In drugič, kot sem že rekla, okrepiti moramo tehnično platformo, s tem, da izboljšamo celo vrsto tehničnih eh, vidikov, recimo večjezičnost. In evropejana mora resnično postati odgovorna za te izboljšave sama. Poudarjati želimo še to, da je treba dostopnost do vsebine izboljšati, olajšati dostop eh, ali možnosti najti celo vrsto vsebin v evropejani. Namreč ogromne so možnosti, ki jih ponuja kulturna dediščina, ampak ljudje nimajo dovolj orodij za dostop do te vsebine. Zato je potrebno bolj interaktivno vsebino ustvariti, da bodo uporabniki bolj vključeni v to pobudo. In vemo, da moramo še naprej se lotevati standardizacije razvoja najboljših praks skupne rešitve, kajti ne vemo, ne poznamo dovolj v okviru evropejane možnosti, ki so nam na voljo v digitalni eri. Evropejana se bo torej na novo osredotočila na to, da služi inštitucijam kulturne dediščine. Kar zadeva vzdržnost, bomo še naprej financirali Eh, Evropejano v okviru programa Digitalna Evropa. Zahvaljujem se vam za podporo Evropejani do sedaj. Namravamo tudi podpreti delo ali delovanje Evropejane z ustanovitvijo cele vrste kompetenčnih centrom, ki bodo v zvezi z digitalizacijo svetovali inštitucijam, bodo organizirali uh, usposabljanje in eh, izobraževanje za inštitucije, ki se bavijo z kulturno dediščino, pa tudi eh, obzorje Evropa bomo razvili. Kar zadeva vodenje in upravljanje, tukaj bomo eh, pomagali še naprej z vlastnimi dejavnostmi pri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 ne več toliko na količino, temveč na kakovost podatkov. Vprašanje dostopnosti je tudi pereče. Hvala za to. Sabine Farhajn bo začela z razpravo. Hvala v lastnem imenu in v imenu ELS. Zahvaljujem za, to, za ta zelo celovit in izčrpen pregled nalog, izzivov, pa tudi prednosti evropejane. V našem odboru smo <clears throat> Evropejano vedno ocenjevali kot pomemben inštrument. Pod izzivi ste zapisali premajhno poznavanje te pobude, ampak potem se vprašam, po desetih letih, kako da ni uspelo Evropejano pripeljati v šole, v institucije, tja, za kar je pač bila razvita ko gre za izobraževalni sistem, je v Evropejana zelo pomemben inštrument. In če vprašate eh, po šolah, kdo pozna Evropejano, celo učitelji umetnostne zgodovine ne poznajo Evropejane. Zato je pač treba to popraviti. Imamo lahko namreč ogromno super projektov, ampak če jih ljudje ne poznajo, ne izkoriščajo, potem je škoda. Drugo vprašanje, kar zadeva srednjeročni finančni okvir, kako je situacija videti. Bomo ohranili podobne infrastrukture ali pa obstajajo kakšne izzivi glede prihodnjega financiranja? Hvala Sabine, Helga. Hvala tudi v mojem imenu. Zelo zanimivo je bila ta vaša predstavitev in pregled evropejane. Najprej bi nadaljevala tam, kjer je Sabine Ferhajen končala. Po desetih letih obstoja evropejane se resnično tudi jaz sprašujem, zakaj ljudje ne poznajo tega, te pobude. Zakaj je tako malo pozna, prepoznavna? Kadar imamo podobne pobude, kot je ta, no to je že več kot pobuda sedaj, obstaja velik interes, da na nek način delamo promocijo naših inštitucij s takimi pobudami. Potem kakovost podatkov, dostopnost je vedno vprašljiva. Še nekaj se mi je zdelo zanimivo. Eh, Sofisticiranje filtriranje podatkov je neustrezno. skupina otrok, ki so 12-13 eh, let stari, je bila zainteresirana samo za 13. člen, ki govori o filtriranju. Vi govorite o sofisticiranem filtriranju. Tukaj potrebujemo jasne ponudbe, da bodo ljudje lahko našli posamezne stvari, naprimer institucije, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino. treba se je tudi vprašati, kako uporabljamo velike digitalne platforme. Kaj ste že naredili v zvezi s sofisticiranim filtriranjem? Kaj so sofisticirani filtri in kako veste, da jih potrebujemo? Hvala. Hvala, Helga. Silvija Kosta. moram reči, da smo veliki zagovorniki evropejane, istočasno pa smo fr frustrirani, ker jo ljudje ne poznajo dovolj. Mislim, da smo vsi ugotovili, da obstajajo nekatere težave. Imamo evropejano, ki je veliko že dosegla, gre za celo vrsto projektov in tako naprej. Mislim pa, da ste sedaj našli neko novo usmeritev delovanja v Evropejani in da razmišljate o širitvi dejavnosti. Ja, kulturna dediščina, seveda gre za njo vas čas in za ustrezne projekte, ki jih potrebujemo. Kako narediti, da bomo naredili Evropejano bolj ne samo poznano, temveč privlačno. Morda bi se lotili teritorijalnega pristopa in potem poskušali vzpostavljati nekakšna omrežja inštitucij in ljudi, ki se ukvarjajo s temi zadevami. Tako da bi povečali to veliko družino, ki se imenuje Evropejana. Drugič, v naslednjem večletnem finančnem okviru so sredstva namenjena predvsem digitalizaciji in eh, visokošolskemu usposabljanju, ko gre za zagotavljanje novih digitalnih veščin in znanj. Nekatere organizacije, kot smo slišali, so se obrnile na vas s prošnjo po konkretnih eh, informacijah in podatkih. Ali imate več podatkov o tem, kdo pravzaprav potrebuje vse te podatke. Nam lahko nekaj poveste o tem. Hvala. Gospa Švininger, sedaj vam dalem ponovno besedo, da odgovorite na ta vprašanja. So, to, to, uh, Na vprašanje, zakaj evropejane ni v šolah, lahko odgovorim, da je to odvisno od države. V Franciji evropejana tesno sodeluje eh, šolami in predstavlja vir za šolsko gradivo v šolah. Problem pa je, da če imate material, vendar pa ni privlačen, je zelo težko pritegniti učenci. Tudi sama sem odgovorna za digitalno izobraževanje in eh, seveda povezujem izobraževanje s kulturo. Obe skupnosti lahko brez težav povežem. Glede financiranja. Do sedaj smo financirali Evropejano, z dvema različnima programoma. V prvem sklopu smo imeli subvencije in to je povzročalo težave sofinanciranja, ker države članice niso spoštovali svojega deleža. Lani pa smo to spremenili eh, na javna naročila, s katerimi bi lahko pokrili vse stroške za Evropejano, ker gre za evropski program. Tako bomo lahko pokrili financiranje z javnimi naročili in subvencijami s povratnimi sredstvi. To, kar smo se naučili iz tega večletnega finančnega okvira, so stvari, ki jih ne želimo ponavljati v naslednjem okviru. To pomeni, da moramo ustvariti določeno varnostno mrežo. Sedaj imamo Torej, javna naročila za dve leti, ki jih lahko obnovimo vsake naslednje dve leti. Še vprašanje gospe Trupel, zakaj ni poznavanja glede evropejane? Vprašanje je seveda zelo težko. V nekaterih državah je evropejana zelo dobro poznana, v drugih ne. Da na to odgovorimo. Mm, je zelo težko najti pravi odgovor, zaradi tega, ker si Evropijana prizadeva, da bi kulturne inštitucije povezali z digitalnim prostorom. V kampanjah pa so bili zelo dobri, glede tega, da želijo pritegniti državljane. Želimo, da bi lahko delali na bolj evropskih področjih, da bi dobili občutek identitete in skupne pripadnosti in s tem v zvezi izvajati kampanje. Pomankanje sofisticiranega filtriranja. Mm, to vprašanje je zelo zanimivo. Če si ogledate portale z veliko vsebine, ko imate kulturne vsebine, bi morali imeti možnost filtriranja po obdobju ali pa po različnem umetniškem stilu, eh, če iščite dadaiste ali pa eh, ekspresioniste, torej, če želite poiskati posebna gibanja, kakšne oblike, kakšne značilnosti želite, torej, želimo imeti filtriranje, kakšne značilnosti želite, ko iščete zadeve, ki jih imate na drugih portalih, tega na Evropejani ni. Imate vsebino, ki omogoča ljudem, da se spustijo v te vsebine in da jih preiščejo in potem raziščejo še druge stvari. To velja še posebej za kulturno dediščino, ko raziskujete evropske zadeve. Še gospa Kosta. Um, zastavila je vprašanje glede financiranja. Pri kulturni dediščini imamo celovit pristop. Eno je, da financiramo Evropijano znotraj programa Digitalna Evropa, zato da lahko okrepimo ponudbo in tudi um, funkcionalnost. Istočasno pa želimo tudi dati na voljo orodja in tehnološke zmogljivosti, ki bi delale in podpirale kulturne inštitucije. Če imate virtualno realnost na določeni razpravi, gredo lahko na ta center za zmogljivosti in eh, tam vidimo, da imamo še veliko izzivov, ki jih bomo razreševali znotraj obzorje 2020. Imamo skoraj 4 tisoč inštitucij, ki sodelujejo z Evropejano. Vemo pa, da potrebujemo ogromno maso, kritično maso inštitucij. Evropejana je prisotna v 28 državah članica, sodelujejo inštitucije vseh držav član. Želimo pa, da lahko sodelujejo vse inštitucije, tudi najmanjše. Pri Evropejani gre tudi za demokratični dostop do kulturne dediščine za inštitucije in državljane. Najlepša hvala vidimo, da obstaja ogromno izzivov, s katerimi se moramo še soočiti. Veliko dela je še pred nami. Prepričana sem, da se bomo s tem vprašanjem vedno znova srečali in pogledali, kako smo napredovali glede različnih značilnosti in možnosti nastavitev pri Evropejani in kako je prepoznavanje razširjeno med državljani in v kolikšni meri državljani uporabljajo ta portal. Ta portal je zelo dober, gre za odlično pobudo. Najlepša hvala, da ste prišli in da, nam, da ste nam predstavili, v katero smer želite iti. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Lahko računate na nas tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. So, V redu, s tem smo prišli na konec današnje seje pod točko razno, nimamo ničesar. Napovedati moram še naslednjo sejo, ki bo 3. decembra v ponedeljek od 3. do pol sedmih zvečer v Bruslu. Sedaj pa bomo kar začeli s sestankom koordinatorjev, ki vedno poteka brez navzočnosti javnosti, zato prosim vse, ki niste zaposleni v parlamentu, zapustite dvorano. Najprej bomo imeli petminutni odmor, da lahko opravimo svoje potrebe. Hvala.